So, meine Damen und Herren, Tako, gospe in gospodje, sedaj pa obrazložitve glasov. In začeli bomo s tistimi obrazložitvami, ki jih nismo mogli slišati v torek, potem pa obrazložitvi glasov o točkah, o katerih smo glasovali danes in včeraj. moram vam povedati, da smo dobili veliko obrazložitev glasov. Do 14. ure in 30 minut bomo zasedali, nadaljne obrazložitve glasov pa lahko um, uložite v pisni obliki obrazložitve poročila Ferber, zavezujoča avtomatska izmenjava informacij o sistemu obdavčevanja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 Seveda sem podprla to novo pravilo, uvedbo sistema, ki je nujen za to, da. Uh,